Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollegi in Kollegice, začeti moramo sejo, kajti ta traja samo pol ure in zato moramo ta čas dobro izkoristiti. Naj se na kratko predstavim, sem Konstance Krel. Danes mi je veliko čas, da lahko vodim to sejo nisem najstarejša poslanka, ampak sem tista, ki najdlje časa služi v odboru za regionalne zadeve. Zato mi je v veliko čast, da lahko ob začetku tega zakonodajnega mandata predsedujem našemu odboru in da pripravim teren za naslednjih pet let. Sedaj bi želela si vzeti dovolj časa, da pozdravim vse tiste, ki so bili ponovno izvoljeni in ki bodo spet dejavni v odboru za regionalne zadeve. Eh, dobrodošli, vesela sem že znanih obrazov, seveda pa sem vesela tudi vseh tistih, ki ste bili na novo izvoljeni v Evropski parlament in eh, ki vam je pomembna regionalna politika. Vsak izmed vas eh, lahko reče, da je njegova regija enkratna. Pravkar smo začeli tudi z eh, obdobjem 2014-2020. V prejšnjem mandatu smo sprejeli tudi nov okvir za regionalno politiko, ki ga bomo morali sedaj tudi dejansko izvajati v tem mandatnem obdobju. Hkrati pa se bomo morali v naslednjih petih letih pripraviti na to, kako bomo oblikovali regionalno politiko v prihodnosti. Eh, čaka nas veliko razprav, teh se veselim upam, da bomo v naslednjih petih letih eh, sodelovali prav tako dobro, kot smo sodelovali v zadnjih petih letih in da bo vse skupaj šlo v korist naših državljanov in državljank v regijah Evropske unije. Sedaj pa nas čaka nekaj ustanovnih zadev uh, uradno začenjam današnjo sejo in vas želim opozoriti na to, da je namen današnje seje izvolitev predsedstva odbora. Najprej bomo izvolili predsednika odbore, odbora, na to pa bomo izvolili še štiri podpredsednike v skladu z uh, 204. členom poslovnika Evropskega parlamenta. Eh, vrstni red je jasen, najbrž bomo izvolili predsednika, na to pa podpredsednike ali podpredsednice. Sedaj pa moram prebrati imena, ki niso člani dan eh, tega odbora, ampak so danes tukaj zato, ker nadomeščajo enega izmed kolego ali kolegice. Kolikor mi je znano, imamo iz skupine SD gospoda Ludviksona, on nadomešča gospo Het, ki je polnopravna članica, zato je danes prisoten tukaj na današnji seji sprašujem, ali je tukaj še kakšen poslanec, ki ni ne polnopravni član, ne nadomestni član v odboru, ampak eh, je prisoten tukaj na današnji seji. Ne. Vsi ostali ste torej redni, nadomestni ali polnopravni člani odbora za regionalne zadeve. Še eno sporočilo imam za vas gospod Žular in gospod Albrih se danes ne moreta udeležiti seje, imata druge eh, obveznosti, ampak jih nadomeščajo drugi poslanci oziroma poslanke. Preveriti moramo, ali je dosežena kvota za glasovanje. Kvorum je ena četrtina članov. Sprašujem sekretarjat, ali je prisotnih dovolj poslancev. Ja prisotnih je vsaj 11 poslancev, to je jasno. Tako da lahko začnemo z prvim aktom, gre za izvolitev predsednika oziroma predsednice. Prosim za vaše predloge. Izvolite, gospod Jakovčec. Poštovana gospođo. Poštovana gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje. Dovolite mi, da vam v imenu skupine ALDE predlagam našo kandidatko za predsednico odbora za regionalni razvoj. In sicer predlagam kolegico gospo Iskro Mihajlovo za predsednico odbora, saj sem prepričan, da lahko odlično opravi to ulogo, zlasti ob dejstvu, da ima izredne politične izkušnje, saj je vodila tako Ministrstvo za okolje v Bolgariji, pa tudi druge, ima pa tudi druge mednarodne in politične izkušnje, ki bodo gotovo v pomoč pri predsedovanju našemu odboru. In mislim, da se mi ni treba Eh, spuščati v druge podrobnosti iz življenja pisa gospe Mihajlove, saj jih poznate, prosim pa vas, da ji izrazite svoje zaupanje. Hvala. Ganz herzlichen Dank, Herr Jakovčič. Hvala lepa, gospod Jakovčič. So še kakšni drugi predlogi? Ne kandidatko sprašujem, ali se strinja z predlogom za kandidaturo. Gospa Mihajlova. Yes, da, se strinjam. Und, uh... To nas vse zelo veseli. Nihče ni podal zahteve po tajnem glasovanju, ker imamo samo eno kandidatko, jo lahko potrdimo s ploskanjem. Äh, Hvala lepa. Prisrčne čestitke gospe Mihajlovi za njeno izvolitev. In uh, je kar predajam predsedovanje današnje seje, veselim se sodelovanja z njo v naslednjih petih letih. First of all, allow me to thank Najprej bi se želela vsem zahvaliti za izkazano zaupanje. Zaupali ste mi zelo odgovorno mesto in v veliko čast mi bo sodelovati z vsemi člani odbora za regionalne zadeve. kar najboljše se bom potrudila za to, da bom upravičila vaše zaupanje in izkazano čast. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Čaka nas izvolitev podpredsednikov. We already know the names of the substitute. Poznamo imena nadomestnih članov, ki danes glasujejo. Vemo, da je dosežen kvorum. Ali to drži? Da. Sedaj sprašujem politične skupine oziroma dovolj tudi pet odstotkov poslancev odbora. Um, omenjeni lahko predlagajo kandidate za mesta podpredsednikov odbora. Please. Izvolite besedo. Spoštovani gospod gospe in gospode, v imenu GUE NGL za mesto prvega podpredsednika predlagamo gospoda Omar Džija. Mislim, da je on dobra izbira za ta odbor. Že v preteklem mandatnem obdobju je intenzivno sodeloval v tem odboru, zastopa francosko regijo Reunion. in uh, eh, želim mu veliko uspeha pri njegovi kandidaturi. Is, uh, Hvala lepa, to je prvi predlog za mesto podpredsednika. Ima kdo še kakšen predlog za kandidaturo? Imate še kakšen predlog za prvega podpredsednika? Ne. Verjetno se s kandidaturo vsi strinjate. Če je tako, lahko prvega podpredsednika potrdimo s ploskanjem. Prosim, pridružite se nam tukaj za govorniškim modrom. Okay. Now I'm asking for the nomination for Sedaj sprašujem, če imate kakšen predlog za mesto drugega podpredsednika ali podpredsednice našega odbora. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Ob tej priložnosti bi vam najprej čest čestitev k vašem imenovanju za predsednico odbora regi. Mislim, da lahko govorim v imenu vseh, če rečem, da se veselimo sodelovanja z vami v naslednjem mandatu. Prav gotovo bomo dosegli dobre rezultate za regionalni razvoj. Naš kandidat je Stanislav Polšak za drugega podpredsednika ima veliko izkušenj iz eh, Republike Češke. Prepričan sem, da bo zelo dober drugi podpredsednik in eh, zato bi ga želel imenovati kot kandidata za ta položaj. Uh, Hvala lepa. Imamo še kakšne predloge za mesto drugega podpredsednika? Uh, ja. Sama se kandidiram eh, za podpredsednico v imenu skupin, skupine EFD. Yes. Damato. Gre torej za gospod Damato. Damato. So I, I have. Uh, Can you repeat the name? Ask her to repeat the name. Please, uh, could you repeat uh, the name? Ali lahko ponovite svoje ime, prosim? Želim preveriti, ali ste polna pravna članica odbora. Il Etheridge. Ah, gre za kandidata Bila Etheridgea.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 na razpolago kakšen življenje pis ali kaj takega, ali bomo samo slišali ime in bi naj uh, glasovali za to ime. Kakšna je podlaga za to glasovanje? Ali to ni demokracija? Uh, nihče se ni predstavil, mi smo novi tukaj v odboru. Zanima me na osnovi, česa bi naj eh, glasovali za te podpredsednike. Vsak član odbora ima pravico do tega, da imenuje kandidata za podpredsednika odbora v imenu svoje politične skupine. In tisti, ki predlaga kandidata, ima pravico do tega, da tega kandidata predstavi. Mi sedaj poznamo dve imeni, dva predloga. Prvi kandidat je bil predstavljen, druga kandidata so predstavili samo z imenom. Morda bi lahko slišali kaj več o drugem kandidatu. potem pa bom pojasnila, po kakšnem postopku bomo glasovali o obih kandidatih. A parte che, izvolite. Ok, non tutti. No, e, menim sicer, da vsi tu prisotni ne poznajo življenjepisov vseh ostalih članov odbora. E, Menim, da je imenovanje kandidata, ki sem ga imenovala, eh, imenovanje, ki ustreza nače, demokratičnim načelom in sicer, da eh, se mm, spoštuje zahtevo in pričakovanje vseh političnih skupin v parlamentu, da dobijo vsaj eno podpredsedniško mesto v kakšnem izmed odborov in to zadeva tudi našo politično skupino EFD. Hvala lepa, to je torej bila predstavitev drugega kandidata. Torej, za mesto drugega podpredsednika sta predlagana dva kandidata. Naj vas spomnim na to, da moramo v takšnih primerjih glasovati z skrivnim, eh, z tajnim glasovanjem. Vsak poslanec ima na voljo samo en glas. političnim skupinam pripada naslednje število glasov. EPP 13 glasov, SED 12 glasov, EKR 12 glasov, ALDE 4, GUE NGL 3 glasovi, zeleni 2 glasova, EFD 3 glasovi in uh, nepovezani poslanci 3 glasovi. Kandidat bo izbran v prvem krogu, če bo imel absolutno večino glasov. Upoštevamo samo glasove za. Uh, Je postopek vsem jasen? Vse člane obveščam, da bomo glasovali tajno z elektronskim glasovanjem. Zato moramo najprej preveriti, ali imate vsi s seboj glasovalne kartice, zato da boste lahko sodelovali. Imate vsi s seboj vaše kartice? Hvala, to je spodbudno. ponovila bom imeni obeh kandidatov. Glasovali bomo torej za gospoda Etheridgea. In za gospoda Pavelšaka. The first is Mr. Polčak. Oprostite, najprej je bil kandidat predlagan gospod Polšek. We know the names. Tako. Sedaj veste, kdo sta kandidata. Glasovali bomo po abecednem redu. Najprej, torej za zelenim gumbom za gospoda Etheridge in za, z rdečim gumbom lahko glasujete za gospoda Polčaka. B beli gumb pa pomeni, da ste se vzdržali glasovanja. Če bi pri glasovanju napravili napako, lahko še enkrat pritisnete na pravi gumb. Okay. Okay, green button for Mr. Še enkrat, zeleni gumb za gospoda Etheridge in rdeči gumb za gospoda Polčaka ste pripravljeni na glasovanje? Kako pravite, da včasih aparati ne delujejo? Ne vem, kako bi lahko preverili, ali aparati delujejo. But, uh, I hope, I hope that, uh, the system will work. Upajmo, da bo sistem delal. Lahko glasujete. Green and red. Uh, okay. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Devetintrideset vas je oddalo glas. have Trije poslanci so pritisnili na zeleni gumb, 30 jih je pritisnilo na rdeč, rdeči gumb, trije so se glasovanja vzdržali. torej vsega skupaj je bilo oddanih 36 glasov, se sedaj popravlja predsednica. Gospod Polčak je bil izvoljen na mesto drugega podpredsednika našega odbora. Prosim, da se nam pridružite tukaj spredaj.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 secretariat told me that I made a mistake. Sekretariat mi je povedal, da sem naredila napako. Ko sem rekla, da bi morali preveriti, ali sistem deluje, ker nismo preverili sistema, morda kdo izmed vas ne bi želel sprejeti rezultata eh, tega glasovanja. Zato bomo ponovili glasovanje o drugem podpredsedniku. Torej, da zagotovimo, da je rezultat pravilen, vas prosim, da še enkrat glasujete o mestu drugega podpredsednika z rdečim ali zelenim gumbom. Prosim, glasujte se zdaj. So, yeah, okay. so, okay. Uh, so, okay. Etheridge is the green button, Mr. Polchak is the red Mist button. And, of course, I'm first day chair, so I, I repeat what they told me. Ja, jaz prvič predsedujem, zato pač ponavljam to, kar so mi povedali. Za gospoda Polčaka pritisnete na rdeči gumb, za gospoda Etheridgea pa na zeleni gumb. No, no, you can, you can say hello. No, dear Shadnat. Okay, everybody, everybody voted. Ste vsi glasovali? Hvala, to so rezultati glasovanja. 38 oddanih glasov. dva, dva ustršana glasova. Štirje glasovi z zelenim gumbom, 30 z rdečim, tako da smo pravzaprav potrdili rezultat in vi ste na pravem mestu, gospod Polčak. Čestitam.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 predlagal kandidata iz Evropske ljudske stranke Joachima Zelerja, ki je bil eden izmed eh, poročevalcev v prejšnjem mandatnem obdobju, zelo izkušen član, eh, mislim, da lahko kar glasujemo o njem. Okay. No. Imamo še kakšnega drugega kandidata? Izvolite. skupina EFDD želi, da bi naša skupina sodelovala v razpravah. Eh, želimo sodelovati v vseh razpravah, v glasovanjih. Eh. Zato smo tukaj. Hvala lepa za to izjavo. Torej, niste predlagali kandidatke. Bill Efrisem in želel bi nominirati Rozo Amato. So, other nominations? Imamo še kakšen predlog? Tako, predlagana sta bila dva kandidata. Ponovili bomo vajo, glasovali bomo torej elektronsko. dovolite, da pogledam, za koga bomo glasovali s kakšnim gumbom. Za gospo Amato lahko glasujete z zelenim gumbom. Gospod, za gospoda Zelerja pa lahko glasujete z rdečim gumbom. Is it clear? Okay. Okay, we vote. Jaz sem jasno, glasujemo. Now I close the vote. Konec glasovanja. 39 oddanih glasov. Dva vzdržana glasova. Trije ste pritisnili na zeleni gumb in 34 eh, vas je pritisnilo na rdeči gumb. vabim eh, novega člana predsedstva, gospoda Zelerja, da se nam pridruži. Tukaj spredaj. Congratulations. Congratulations. Thank you for a good cooperation. Okay, we continue now with our fourth vice chair. Tako, sedaj moramo izvoliti še četrtega podpredsednika. Izvolite besedo. Hvala lepa v imenu socialdemokrat, kandidatov bi predlagala kolega Andrejo Kozolino za mesto četrtega podpredsednika. Že pet let je bil dejaven v tem odboru in bo prav gotovo zelo dober podpredsednik odbora. Hvala lepa. Imamo še kakšne predloge? Izvolite. Motivacioni propongo bi letter age iz istih razlogov kot prej predlagam gospoda Bila Ederidža v imenu skupine EFD. Se reglamento lo consente, lo chiedo. Seveda, če poslovnik to dopušča, to predlagam. Yes. Okay. As, as I know, it is allowed. Kolikor vem jaz, je to dovoljeno, pravi predsednica. Torej, imamo dva kandidata za mesto četrtega podpredsednika. Najprej gospod Kozolino in potem gospod Etheridge. No. The name mentioned before was put it. Gospa predsedujoča kolikor vem, smo o enem izmed kandidatov že glasovali in uh, ni bil izvoljen. Ne vem, zakaj bi ponovili glasovanje, če je eden izmed kandidatov že bil uh, zavrnjen. Ne vem, če poslovnik to dopušča. Uh, enkrat smo že glasovali o istem imenu ali bomo sedaj to počeli v nedogled? Ja, razumem, ampak nažalost pravila ne prepovedujejo drugega imenovanja za drug položaj. Ne gre za isto mesto kot prej. Kolegi so predlagali kandidata in zato moramo o tem glasovati. Torej, prosim, da glasujemo za četrtega podpredsednika. z zelenim gumbom lahko glasujete za gospoda, lahko glasujete za gospoda Kocolina. Z rdečim gumbom pa lahko glasujete za gospoda Etheridgea. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Oglejmo si rezultate. Sedemintrideset oddanih glasov. En vzdržan glas. Gospod Kozolino je dobil 32 glasov, gospod Etrič pa je dobil 4 glasove. Gospod Kozolino, prosim, da se nam pridružite tukaj za govorniškim pultom. Um, with this final step, S tem korakom smo končali postopek za izvolitev predsedstva. Na koncu bi vam sporočila samo to, da bo, prvi, da bo prva redna seja odbora za regionalni razvoj potekala 23. julija od 15. ure do 18. ure 30 in pa 24. julija od 9. Eh, zjutraj do 12.30 v Bruslju. Sejno dvorano vam bomo še sporočili. Hvala lepa vsem skupaj.